Dobro jutro vsem skupaj, dobrodošli na zadnjem sestanku pred eh, poletjem. Pozdravljam komisarja Kaneteja, dobrodošli v našem odboru. Tu imamo staro eh, temo in najnovejše informacije o ITRU in sedaj v Nemščini naprej. Ja, vi razumete, odlično pri temi eh, ITER. Imamo stalno neke prebliske, da vidimo nekaj znanega. E, imeli smo številne sestanke, kjer so nam razlagali, zakaj je prihajalo do zamud in rekli so, da je to definitivno zadnjič, zadnje reprogramiranje, zadnji novi izračun in eh, sedaj bi mi radi e, vedeli, ali je tokrat res zadnjič ali pa eden od e, tistih primerov, ko rečemo zadnjič. Konec koncev eh, tu uporabljamo denar davkoplačevalcev. Eh, komisar, dobrodošli, veseli smo, da ste tukaj, veseli smo tega, kar boste povedali. Eh, poročevalec je kolega Mari Nesku, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica spoštovane poslanke in poslanci, dobro jutro. V veliko veselje mi je, da sem lahko danes tukaj, da lahko spregovorim o tej znani temi. ITER je enkraten mednarodni znanstveni eh, projekt, tu gre za eksperimentalni objekt za fuzijsko energijo fuzijska reakcija eh, naj bi tu nastala iz kemičnih eh, elementov, eh, ki so preprosto na voljo in sicer vodik in izotopi litija. In tu gre torej za investicije v prihodnost in cele generacije inženirjev, politikov in podjetnikov želijo, da bi ta energija postala dostopna, poceni in eh, fuzijska energija lahko dopolni obnovljive vire energije, kjer smo dosegli velike napredke. ITER ni samo zaradi svoje kompleksnosti nekaj enkratnega. To je tudi um, veliko mednarodno eh, sodelovanje, ki ga lahko primerjamo samo z eh, mednarodno vesolsko postajo ISS. Sodelujoči eh, v projektu so se soočali številnimi izzivi v zadnjih letih. To je neizogibno, eh, saj je projekt znanstveno, tehnološko, organizacijsko in politično zelo zahteven. Eh, zaradi tega je prišlo do zamud, eh, višanja stroškov in težav z upravljanjem. Treba je seveda razumeti izzive, kar pa seveda ne pomeni, da smemo rezignirati, obupati in jih sprejeti. Treba je eh, spremljati učinkovitost projekta. Torej, V zadnjih 18 letih je eh, Evropska unija eh, naredila velika prizadevanja skupaj z drugimi eh, strankami v projektu in poskušali so pravzaprav ponovno zagnati projekt. Novo vodstvo organizacije ITER je od marca 2015 poskušalo storiti čim več. Sedaj je vodstvo v evropskih rokah. Eh, ob koncu eh, eh, lanskega leta smo tudi dobili novega vodjo za agencijo za fuzijsko energijo in počasi prihaja do eh, implementacije eh, akcijskega načrta na tem področju in znotraj ITRA eh, se dogajajo velike spremembe, eh, ki vplivajo na organizacijo ITRA eh, kot eh, tudi na domače organizacije. Direktor Svimer je nadaljeval z načrtom, eh, ki ga je sprožil njegov predhodnik. Eh, seveda eh, se spreminja upravljanje projektov in eh, tudi najboljši kadri se nameščajo na prioritetna področja. Upravljeni so številni pregledi in priporočila se sedaj izgleda izvajajo. Opravljena je eh, tudi eh, interna revizija, ki se izvaja stotstotno. Eh, dejstvo je, da se uprava osredotoča na prednostne naloge. Eh, obstaja tudi akcijski načrt eh, za zmanjševanje tveganja in eh, ta se tudi izvaja. Lani je bila sprejeta nova finančna uredba za to področje in V revizijah in razrešnicah so bile nakazane težave in te se odpravljajo. E, torej, pozitivne spremembe so na poti. ITER se trudi, da bi izboljšal uh, učinkovitost projekta. E, torej, e, prihaja do restrukturiranja organizacije ITRA. E, obnavlja se eh, projektna kultura, boljše načrtovanje se zagotavlja in na ta način eh, je tudi odločanje o lajšanju. Eh, obstaja od novembra 2015 obstaja tudi neodvisni svet, ki je tudi prepoznal, da prihaja do pospešitve projekta Eh, tega projekta. Eh, vloga eh, neodvisne ocene za dobro upravljanje projekta je zelo dragocena. Treba je zagotavljati povratne informacije neodvisnih verov, ki nimajo svojih partikularnih interesov. Torej, Eh, v Evropi eh, moramo pač stalno uporabljati eh, te neodvisne ocene na različnih področjih. Na ta način zagotavljamo, da projekti gredo v pravo smer. Evropska komisija je ustrajala v upravi F4E, eh, eh, da se eh, upošteva novi program za F4E. Opravljena bo letos tudi nova ocena Eh, projekta. Eh, ocenjevali bomo evropski prispevek k spoštovanju eh, časovnice, zagotavljati hočemo, da za denar dobimo maksimalne rezultate. Torej, F4E bo delal po uh, novi časovnici, po novem programu in to bo vplivalo na celoten uh, projekt ITER. Uh, eh, poleg tega je uh, neodvisni eh, organ strokovnjakov priporočal postopno ukrepanje in eh, osredotoča se tudi na eh, partnerje in poleg tega se osredotoča tudi na prvi mejnik, ki ga pričakujemo, to je prva plazma. raziskovalni eh, program eh, ITER naj bi bil pravzaprav še bolj učinkovit od prvih načrtov. Eh, svet ITER je aprila predstavil revidiran pristop k Eh, izdelavi prve plazme. Eh, nova časovnica je zelo pomembna, novi načrt je zelo pomemben. Zagotavlja interakcijo med organizacijami eh, v ITRU in stroški za Evropsko unijo naj bi eh, do eh, leta 2020 ostali pod najvišjo vrednostjo 6,6 milijard evrov. Se pravi, tu ne bomo presegli predvidene cene, dejstvo pa je, da bo izgradnja trajala dlje, eh, kot eh, smo pričakovali leta 2010. Eh, zato bodo potrebni tudi dodatni zunanji viri. Vendar načrt daje dobro podlago za politične eh, odločitve in za upravljanje novi program je bolj zanesljiv, eh, verodostojen in eh, zagotavlja interakcije med eh, organizacijami ITRA in domačimi organizacijami. To je zelo pomembno za fuzijsko energijo in celoten proces. svet eh, ITER je junija 2016 eh, revideral in ponovno sprejel eh, načrt za prvo plazmo. Sprejel je seznam mejnikov do leta 2025. Ta temelji na dosedanjem načrtu mejnikov eh, in eh, prva plazma se pričakuje za leto 2025. Eh, umestniki za vse komponente prve plazme naj bi bili zaenkrat zamrznjeni. Organizacija ITER pripravlja uh, vse uh, elemente uh, novega načrta. Načrt naj bi bil predložen svetu ITR novembra in tu bodo upoštevali vse dejavnike tega projekta v novih okoliščinah. eh, vse stranke eh, ITRA se eh, bodo eh, glede tega izjasnile v letu 2017. Eh, poleg tega eh, bo treba tudi pridobiti eh, dovoljenje eh, eh držav eh, članic oziroma partnerjev za eh, nov načrt, za restrukturiranje. Dejstvo pa je, da je eh, sedanji načrt kos novim izzivom. Novembra eh, bo prišlo do razprave v svetu ITER. Torej, vsekakor je prišlo do neodvisnih eh, pregledov. Eh, imamo tudi eh, različne kandidate za različne preglede, naprimer spremljanje stroškov, spremljanje tveganja eh, in študijska skupina bo predlagala pristop in metodologijo, kako pravzaprav najbolje izkoristiti take preglede. Svet ITER bo upošteval na svet eh, komisije, da eh, razvije mejnike med letoma 2021 in 2025. Treba je zagotavljati instrumente za spremljanje eh, napredka tega projekta. Potem poročilo v zvezi z razrešnico. Dejstvo je, da eh, je pravzaprav ta projekt eh, ponovno eh, prišel na pravo pot, F4E si zasluži v tem smislu razrešnico in bo v skladu z načrti tudi prešel na implementacijo. Jaz pa nameravam seveda tesno sodelovati z Evropskim parlamentom eh, in svetom Evropske unije, da bo eh, projekt ITER uspešen. Eh, pred 30 leti še Eh, ni bilo eh, eh, solarnih celic na hišah, ni bilo veternic v morju, pa je vse to uresničeno. In isto velja za fuzijo. Fuzija bo lahko Eh, dokazano učinkovita čez 30 eh, let in razširjena. Eh, vedno je treba začeti s prvimi koraki. Evropski parlament je bil del prvih korakov v tem projektu. Prepričan sem, da bomo uspešno nadaljevali in veselim se tudi naslednjih korakov v naslednjih mesecih in tednih. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa, kolega Marinesku, kot poročevalec dobi besedo. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa, gospod komisar, eh, za to predstavitev. Hvala lepa tudi za vašo vključenost v ta eh, projekt eh, v sodelovanju z vašo ekipo in upravo F4E. Projekt ITER je zelo pomemben. Eh, pomemben je za eh, bodočnost našega gospodarstva, je pa to seveda tudi zelo kompliciran projekt, eh, ki je tehnološko zelo zahteven, gre za raziskovalni program. Se pravi, prvič se vzpostavlja tak sistem v tem obsegu To so seveda argumenti, ki bi lahko privedli do zamud, do dodatnih stroškov. Vendar eh, pred dvema letoma, pred tremi leti so te zamude in dodatni stroški nastali eh, zaradi slabe kakovosti uprave. In sedaj imamo novo upravo in mi vidimo že bistvene izboljšave. ITER je sedaj na pravi poti. V bližnji prihodnosti bi vas prosil, da zelo natančno eh, nadzorujete organizacijo ITER. To je mednarodna organizacija in eh, F4 Energy je tu seveda zelo prominenten del. Eh, to pomeni, da morate zelo natančno spremljati, kaj se tam dogaja. Mislim, da je to potrebno. Če to počnemo in če bomo to počeli, bo ITER ostal na dobri poti. Mi smo torej odložili razrešnico pomladi, ker smo hoteli videti, kakšna je prihodnost eh, projekta. Vesel sem, da prihaja do neodvisnih ocen, da je ta neodvisna ocena eh, pozitivna in tudi reakcija drugih deležnikov v ITRU zlasti Združenih držav so pozitivne in mislim, da bi sedaj lahko oziroma vsaj jaz predlagam, da damo razrešnico, kajti vi potrebujete stabilnost in eh, videti morate, kako naprej eh, z delom. Eh, torej, čestitke za angažma pri F4 Energy. F4 Energy bo ostal znotraj predvidenega dodeljenega proračuna šestih milijard evrov, se pravi, ne boste presegli tega zneska in prav gotovo dobro razumete, da morate tesno sodelovati z eh, parlamentom in svetom, kajti za eh, naslednje obdobje, za naslednji večletni finančni okvir boste potrebovali denar in po mojem mnenju bodo to uh, kar težka pogajanja, če si ogledamo, kaj se dogaja. Uh, in še enkrat vas prosim, kot tudi uh, uh, upravo F4Energy, da spremljate dogodke uh, v organizaciji ITER, da spremljate njihovo upravo. Kaj ti to je najpomembnejše v tem trenutku, vi ste na dobri poti. 80 odstotkov dela je že naročenega, 90 eh, odstotkov načrtov je končanih. Eh, sedaj je eh, sodelovanje med domačimi agencijami in ITROM dobro. To so dobri argumenti za pozitivno smer. Hvala lepa. Gospod komisar, prosim. Yes. First of all, I um, want to thank Mr. Marinescu for. Hvala lepa gospodu Marinescu za uh, trud. On je pravzaprav uh, glas naše vesti. Uh, dejal je uh, nekoč, da to ne funkcionira. Uh, uh, parlament uh, ne bo zatiskal oči. Uh, in naredite nekaj. To mi je povedal. In eh, jasno je, da je prišlo do velikih sprememb. Mi smo eh, izbrali zelo skrbno novo upravo. Pomembno pa je, da eh, prihaja sedaj do timskega dela. Do sedaj pač ni bilo ekipe, ni bilo timskega dema. Obstajale so sicer upravljalske zmogljivosti, ki so gledali na proračun, ko, eh, koordinacijo, ambicijo, eh, ampak nič ni bilo povezano. Sedaj pa imamo odlično novo upravo in imamo dober dialog s komisijo. Eden izmed problemov v preteklosti eh, je bil, da so pristojnosti za ITER imele različne pregledovalni oddelki eh, v komisiji. Preveč ljudi je moralo pregledovati stvari in odločanje je bilo zaradi tega bolj počasno in težavno. Sedaj eh, pa eh, smo to povezali in imamo seveda tudi odlične odnose pri spremljanju projekta s parlamentom. Naredili smo eh, torej velike spremembe, imamo kakovostno novo opremo eh, in prišlo je eh, do strukturnih sprememb v F4E e, in tudi projektne ekipe so se izboljšale. imamo sedaj mejnike, imamo način za nadzor eh, nad eh, situacijo. Seveda ni vse razrešeno. Mi moramo bedeti nad projektom. Potrebujemo stalen eh, dialog z drugimi državami, ki sodelujejo v tem projektu. Torej, imeli smo bilateralne kontakte z ZDA in tudi z drugimi državami. Mislim, da je tu nekaj elementov, eh, vključno torej z zunanjimi strokovnjaki. Eh, vse to popravlja eh, upravljanje, nadzor nad izdatki. Torej, ena stvar je jasna, eh, več denarja ne bo, najbolje, da pač razpoložljivi denar eh, uporabite po najboljših močeh. Eh, ta proračunska razprava ne poteka zgolj v Evropske uniji, temveč tudi drugot, v drugih parlamentih. Na COP21 v Parizu. eh, smo sprejeli eh, strategije za dekarbonizacijo eh, naše energije in tu je eh, tak projekt zelo pomemben tudi za eh, zagotavljanje eh, zadostnih količin energije eh, in komisija je zavezana da bo imela zelo tesne eh, stike z mednarodnimi agencijami, zato da ne bomo pač ponavljali izkušenj iz preteklosti. E, torej, e, na, zanašam se na e, parlament, e, da e, bo pravzaprav e, tu e, tudi e, podpiral e, naša prizadevanja. Tu gre dejansko za zelo kompleksen e, projekt. Hvala lepa. Eh, pozdravljam eh, tudi eh, člane odbora za industrijo in gospod Poš. Hvala lepa. Sem poročevalec v senci za ITR eh, in zaradi tega tudi zelo natančno spremljam razvoj celotnega projekta eh, F4E. V Strasburu smo dobili določene informacije, tudi danes smo dobili odgovore na naša prejšnja vprašanja. To je tudi povod za optimizem. Eh, pri ITRU in pri F4E je prišlo do izboljšave situacije. Upam, da bo ta optimizem ostal tudi v prihodnosti in upam, da bo razvoj v prihodnje pozitiven. Ta projekt je namreč eh, zelo pomemben, pred nami je zelo veliko izzivov eh, in eh, sicer kadrovskih, finančnih in pomembno je, da naš odbor in parlament dobita eh, vse informacije o spremembah zlasti glede proračuna. Treba je tudi spremljati negativne trende. Kot poročevalec v senci imam celo vrsto vprašanj. Eh, eno izmed njih je naslednje. Gospod Marinesko je to tudi eh, omenil. Od podjetij smo zvedeli, da so eh, komisijo povprašali po učinkih za celotno gospodarstvo, se pravi učinkih projekta F4E. Eh, kdaj bo eh, to poročilo končano? Kdaj lahko računamo s tem poročilom in v katero smer bo šlo to poročilo? Bodoči Eh, poročevalec eh, za eh, proračun 2017 Jens Geier. Hvala lepa, ta tema nas spremlja že dolgo časa in ponavadi pristojni za proračun niso dobili najboljših informacij. Ena prvih operacij v sili je bila povezana z itrom, eh, ko so se stroški skoraj da potrojili. Eh, torej, ocene stroškov eh, so, bile, so temeljile na nekih osnutkih in so porasli na 6,6 milijard, o katerih sedaj govorimo. Seveda me skrbi razvoj stroškov. V sedanjem srednjeročnem finančnem okviru. Eh, smo sedaj v tretjem letu in načrtujemo četrto leto. Eh, premalo denarja imamo eh, v našem proračunu. Imamo velike naloge pred seboj. Države članice Evropske unije dodeljujejo naloge, ne dajo pa na voljo dodatnih proračunskih sredstev. Se pravi, če Eh, bi ITER povzročil eh, dodatne stroške, jih ne bi mogli vključiti v proračun. Posem sem zadovoljen, ko slišim in berem, da so nadzorni eh, organi poskrbeli za to, da stroškovni okvir ne sme postati večji, zato je treba pač varčevati, ukrepati in skrbi me pa časovnica. V Pri proračunu bi človek dejal, če nekaj ni končano, uh, potem to nič ne stane, ker račune se napiše šele po dokončanju projekta. Vendar problem pa je, uh, da se tu stvari dražije. Novembra sledi torej pomemben mejnik. Priznam, da to vprašanje je za vas težavno, vendar ali obstajajo kakšne indikacije, kakšni znaki, da bo stavba tako mak eh, ostala v predvidenem okviru. E, torej, to je eh, za e, načrtovanje proračuna zelo pomembno. Eh, kolega Freund. Eh, lahko nadaljujem v istem jeziku ali pa v angliščini. Torej, mene fascinira ta projekt eh, od eh, samega začetka, ko sem pač prebral eh, nek članek pred dvema letoma. Se pravi, še preden sem postal poslanec v tem parlamentu. Eh, torej, eh, slišal sem, kako kompleksen eh, uh, je ta projekt, kako velik izziv je. V zadnjih 15, 20, 25, 35 letih je vladal nevreten optimizem eh, v zvezi s tem projektom. To je seveda zelo dobro. To potrebujemo zdaj bolj kot kdajkoli prej, vendar te projekcije, ki smo jih slišali od gospoda Kanjeteja, češ, da bodo spoštovali te številke, ki jih imamo pred seboj. To smo poslušali desetletja. Mi vemo, da se to dogaja tudi eh, na drugih področjih. Če gradijo most, eh, Eh, stroški ne bodo nikoli skladni s prvotnimi ocenami. Eh, eh, sedaj govorijo o 20 milijardah, ne za Evropsko unijo, temveč za celoten projekt. Japonska, Koreja, Združene države, Evropska unija in Rusija sodelujejo pri tem projektu. Moje vprašanje je, ali je eh, ohladitev odnosov med Evropsko unijo eh, in Rusijo vplivala na angažma Rusije in sodelovanje z Rusijo pri tem projektu. Moj prijatelj Jens je že dejal, da je pač problem pri Tokamaku da eh, vsaka država eh, gradi pravzaprav jedro eh, zase v svoji državi in vse to je treba potem ustaviti eh, v samo stavbo, ki pa mora biti eh, zgrajena še pred prihodom komponent. To je zelo komplicirana situacija. In mi seveda eh, ne moremo pozneje spreminjati eh, dimenzij eh, objekta. Vse to je izziv za proračun. Govorite o novi ekipi, ki se sedaj pogovarja med seboj. Problem pa je, kot ga jaz vidim, da tu ne gre za preprost projekt Evropske unije, tu ne gre samo za to, da se morajo evropejci pogovarjati med seboj, temveč tudi za japonci, korejci in ti tudi med seboj. In eh, potem ciljni datum za prvi eksperiment je bil zastavljen leta 2010. To je bilo pred nekaj deset. Sedaj je zastavljeno leto 2020 in verjetno bo minilo leto 2020 in prvega eksperimenta še vedno ne bomo videli kakšen pa bi bil uh, uh, realističen datum za prvi eksperiment, da vidimo, ali stvari sploh delujejo. Hvala. Ja, hier machen wir einen Schnitt, Herr Kommissar, bitte. Gospod Kommissar, izvolite. Če me vprašate za datum, vam ne bom povedal datuma, zato ker je bilo že veliko datumov podanih, ampak uh, eh, nihče se datumov ni držal. Če si pogledate naš načrt, lahko vidite, da je 2025 realističen datum za prvo plazmo. To je naša predpostavka. Bilo je tudi nekaj vprašanj v zvezi z oceno stroškov. Skupni znesek prispevkov organizacije ITER je naslednji za fazo izgradnje. To znaša po ocenah organizacije ITER okrog 5,5 milijarde evrov pri vrednosti leta 2015 za obdobje 2016 do 2025, torej 5,5 milijarde do leta 2025, EU pa bo prispevala okrog 45 odstotkov tega zneska. Novi dokumenti z novimi izračuni bodo kmalo na voljo temu odboru. Evropska unija bo morala financirati ta prispevek. Časovnico bo treba prilagoditi. Fusion for Energy pripravlja nove ocene prispevkov. Ampak mi bomo prav gotovo ostali v okviru meja določenih v večletnem finančnem okviru do leta 2020. Takrat bomo morda soočeni z drugačno situacijo. Komisija bo pripravila analizo v bližnji prihodnosti, zato da bi lahko prosili za potrditev strani proračunske veje oblasti zato da bomo lahko zagotovili novo osnovo glede stroškov za ta projekt. Ampak, če me vprašate za datum, datum je 2025 za prvo plazmo. Vse podrobnosti v zvezi s tem pa bomo predstavili seveda še pravi čas. In ne govorimo samo z organizacijo ITER in F4E, ampak tudi z drugimi deležniki. Dialog je dober in tudi sodelovanje je dobro. Tudi z Rusijo dobro sodelujemo. Rusija ne izpolnjuje Minske odgovora iz Minska, zato nimamo več dialoga na visoki ravni z Rusijo na ravni energije, zato nimamo več dostopa do najviše ministerske ravni, ampak delovanje na ravnih v zvezi s tem projektom je relativno dobro. V drugih sektorjih imamo morda večje razlike v mnenjih, naprimer zemljski plin, ampak Rusi želijo mm, sodelovati pri tem projektu. Yes, uh, uh, uh there was a study, study that media je tudi študija, vrednost za denar, ki jo dobimo od projekta ITER. Leta 2007 so, bile na voljo prve, so bili na voljo prvi rezultati in te rezultate vam bomo seveda dali na voljo. 2017 se popravlja komisar. 2017 bodo na voljo prvi izsledki. Le, kaj sem mislil? 2017 seveda. zgodaj v naslednjem letu. Gospa Moody, hvala lepa. Pozdravljamo akcijski načrt in dejansko ima zdaj stvari rep in glavo pri projektu ITER. Mislim, da je ta tehnologija zelo pomembna za nas. Evropa je vodilna na tem področju. Nekaj točk sem želela izpostaviti. Prvič, kar zadeva učinkovito upravljanje tveganja. Vem, da ste o tem govorili. Zagotoviti je treba koordinirano oceno tveganja za ta projekt. Drugič, varnostna rezerva, če lahko tako rečem, torej zmogljivost za to, da bi program lahko do leta 2025 prišel do prve plazme. Kolegi in kolegice so že opozorili na to, da obstajajo ovire na poti do leta 2025. Sploh, če upoštevamo zgodovino tega projekta, mislim, da je treba upoštevati realizem pri časovnici. Na koncu pa še nekaj Če želimo, da bo iter uspel, potem se mora jet nadaljevati. Lepo bi bilo, če bi nam povedali, kaj v zvezi s tem. Ja, Hvala, tudi sama sem na seznamu govornikov. Imam dve vprašanji. Do 2020 ste nam predstavili vprašanje. Okvir stroškov največ 6,6 milijarde, plazma do 2025, to je raziskovalno delo. Saj ne moremo kar za mizo odločiti, kdaj bodo doseženi rezultati. Kje je ocena tveganja, kakšna so tveganja? Zaenkrat zadeve še niso delovale na tak način in zakaj bi naj to zdaj delovalo? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje. V odboru za proračun pri transferjih vidimo, da se iz projekta ITER ne jemlje sredstev za druge proračunske vrstice. Zato so krive zamude in tako naprej. Kako visoki so stroški zaradi teh zamud? In še tretje vprašanje, razpisi za podjetja se objavljajo, to je mm, sicer Občutljiva zgodba, zato ker je treba plačati očkodnino, če je projekt ni izveden do konca. Zanimivo je, kaj se dogaja na tem področju. Kako vi ocenjujete plačila očkodnin zaradi neizvedenih pogodb? Če ne morete odgovoriti zdaj, potem lahko seveda odgovorite tudi v pisni obliki. Zdaj pa kolegica Ajala Sender. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sama se strinjam, da je ITER pomemben evropski projekt, da so cilje res hvale vredni. Na mednarodni ravni tukaj ni konkurence, čeprav je kar nekaj kritik, ki bi jih lahko tukaj izpostavili. Ampak, to so projekti, ki morajo preživeti sedemletne proračune, večletne proračune in morajo biti seveda sprejeti v postopku odobritve proračuna. Še nekaj želim dodati. Pred kratkim so poslanci v tem odboru povedali, da niso zadovoljni z upravljanjem in z izvajanjem javnih naročil. Zadnjič smo govorili z gospodom Švemerjem, novim direktorjem Fuzije za energijo. Zdelo se je, da je to človek z dokazanimi menedžmentskimi sposobnostmi. No, ne glede na to, bomo tesno spremljali pogodbe, ki se dodelijo in skrbeli bomo za to, da bo sta kakovost in cena tesno povezani gre za evropski projekt, seveda, ampak poskrbeti moramo tudi, da so dobavitelji najboljši možni po najboljši možni ceni. Ni nujno, da so to samo evropski dobavitelji. Še vedno bomo zahtevali sezname dobaviteljev, da vidimo, kaj se je spremenilo. Od maja do julija je potekalo imenovanje novega direktorja. Mislim, da je šlo za veliko spremembo. Moj edini pomislek pa je naslednji. Predstavitev novega menedžmenta zdaj predpostavlja, da bo projekt razdeljen v dve fazi. Najprej srednji do kratek rok, to je prvih deset let. Verjetno smo tukaj dosegli dovolj proračunskega načrtovanja, ampak do leta 2025 se zdi, da imamo dovolj nadzora, ki je verodostojen. Tako se vsaj zdi, ampak za drugo fazo od leta 2025 naprej so zadeve bolj meglene, vključno z zneski, ki jih bomo potrebovali. Ne vemo, ali je to v skladu z vsemi potrebami, ki jih imamo pri projektu, kot je to. Ne moremo reči, da bomo nadaljevali do leta 2020-2025, potem pa bomo videli, kaj bomo storili, če zadeve ne bodo dobro stekle. Predstavitev je bila odlična in prepričana sem, da je to samo ena od mnogih predstavitev. No, šlo je za prvi krat, da smo dobili pozitivno predstavitev nekoga iz menedžmenta. No, kakorkoli že. Druga faza je mnogo bolj nejasna. Dobro, zneski so se spremenili, ampak zadeva je res zelo nejasna. Zanima me, gospod komisar kako boste to rešili. V prvi fazi imamo dovolj informacij, lahko podpremo gospoda Marineska, ko prosi za potrditev, ampak druga faza je mnogo bolj nejasna. Pri tovrstnem projektu potrebujemo več informacij. Težko je ocenjevati, kaj se bo zgodilo leta 2030, ampak vseeno mislim, da. Ljudje čakajo, da vidijo, kaj se bo zgodilo. Povejte, prosim, kaj več o tem. Gospod komisar. Hvala lepa, gospa predsednica. Eden od dodatnih stroškov zaradi zamud je pri glavni zgradbi. Prva ocena je bila 1,2 milijarde, Zdaj se ocenjujejo stroški na 2,2 milijarde evrov. To kaže, kako velik je ta problem. Problem, da nismo imeli jasne zasnove projekta. Vsi dizajni so zdaj zamrznjeni, to je to, to bomo storili, to bomo tja postavili in tako naprej. Sprememb več ni. Gospa Ajala je prosila, da bi vam predali vse številke. Do 2020 imamo precej jasno sliko, to je za to finančno perspektivo, seveda pa lahko podamo tudi ocene do leta 2025 za prvo plazmo, da vidimo, kje smo. Kar zadeva pogodbe, To je velik problem za raziskovalce in za evropske družbe. Od leta 2008 do 2015 je bilo 750 pogodb in 150 raziskovalnih donacij, ki so bile podane po vsej Evropi. In vrednost je bila 3,6 milijarde evrov. To je velik projekt, ki ima vpliv na gospodarstvo. Zato gre tukaj za jasno potrebo po analizi stroškov in tveganja. 20 različnih držav članic sodeluje pri tem, 20 od 28. 300 evropskih podjetij sodeluje pri tem in 60 raziskovalnih institucij. To zelo vpliva na gospodarstvo in tudi vrednost za denar je zelo pomembna. Vrednost se dviga in evropski prispevek je zdaj bolje koordiniran in bolj ciljno usmerjen. Želimo, da bi projekt stekel do faze prve plazme. To vrednost za denar pa bomo seveda redno spremljali. Včasih so elementi projekta zelo sofisticirani. Ampak včasih dobimo zelo atraktivno ponudbo glede cene, ampak rezultatov potem ni. Zato je treba jasno oceniti tudi tehnične zmogljivosti podjetij, zato da bi lahko dosegli kakovost, ki jo potrebujemo. To ni nekaj, kar se kar kupi v trgovini, to so edinstveni dizajni. Vrednost za denar pomeni tudi, da dobimo tehnično rešitev brez problemov. Vemo, kaj se je zgodilo z vakumskimi posodami. Nažalost se je to zgodilo, zato moramo to upoštevati, da bo projekt ostal na pravi poti. Seveda pa vam bomo predstavili jasne informacije z jasnimi številkami. Seveda pa moramo izterjati 500 milijonov ki so iz tega projekta stekli v EFSI, kajti tudi ta denar potrebujemo za to, da krijemo stroške, ki jih krije zasebni sektor trenutno. To je še nekaj, kar bomo morali rešiti. Hvala. Ja, Niste še odgovorili na vprašanje. O zahtevah glede očkodnin zaradi preklicanih pogodb. To je bilo tretje vprašanje. Kakšne uložke so že podale družbe zaradi odpovedanih pogodb in kaj se dogaja na sodišču? Če nimate teh številk pri roki, seveda lahko zadeve posredujete v pisni obliki v vsakem primeru pa potrebujemo obljubo, da bomo te številke dobili. Ne bom se pretvarjal, da vem vse, ampak v pisni obliki vam bom podal informacije, ki jih zahtevate. Postopoma se učim o različnih problemih tega doseja. Ko sem govoril z komisarjem, ki je bil prej odgovoren za to, so mi ljudje neko, na neki točki rekli, da niti sami niso vedeli, kakšni so problemi. No, zdaj pa vem, zakaj so ljudje rekli, da je treba tukaj imeti zadeve pod nadzorom. Ne morem se pa pretvarjati, da vem prav vse. Vsak dan se soočamo s presenečenji. Ampak zdaj jih je mnogo manj. Prepričana sem, da vam bo uspelo na koncu. Kolegice in kolegi, gospod Marinesko. Izmenjavam mnenje, konec, beseda je vaša. Hvala lepa. Samo še kratek povzetek in razlaga, zakaj mislim, da zdaj zadeva deluje dobro. Zdaj zadeva deluje normalno. Zadeva zdaj deluje normalno. Zakaj? To je popolnoma preprosto, zato ker prej situacija ni bila normalna. Obiskal sem lokacijo. In predlagam vam naslednje. Čim večkrat obiščite kadaraž z čim več poslanci, ne samo iz odbora za proračunski nadzor in odbora ITRE, ampak tudi drugih odborov, zato ker so obiski tam dobri. organizacija mora biti takšna, kot sem jo imel jaz, da ne obiščete samo menedžerjev in da vam ne pokažejo samo diapozitivo. Treba je obiskati lokacijo, treba je govoriti z vodjo na samem, zato da ga lahko na samem nekaj vprašaš, ne pa da govorite samo z njihovimi šefi. Treba je govoriti tudi z ljudmi iz eh, zasnove in tudi z gradbišča organizirajte si takšne obiske in mislim, da bo veliko ljudi razumelo, kaj se tam dogaja. Kar zadeva pogodbe, še nekaj želim dodati glede zahteve naše predsednice. Če je bilo nekaj preklicanih pogodb, potem vas lepo prosim, da nam podate tudi številke in posledice, kaj bi bilo, če bi se te pogodbe nadaljevale. Kaj ti? Morda moramo primerjati, kakšne bi bile posledice, če bi bila pogodba preklicena in kakšne bodo posledice, če se pogodba nadaljuje. Mislim, da je to zelo pomembno za nas in to je dobro vprašanje gospe Gresle. Strinjam se z gospodom Gajerjem. Evropski svet Mm, ima veliko zahtev, zato ker je veliko izzivov in izrednih razmer, s katerimi se sooča Evropska unija, ampak po drugi strani za to ne namenjajo dovolj denarja. Strenjam se s tem, ampak v proračunu mislim, da so rešitve tudi v tem proračunu. Prvič, najti morajo in moramo način, da bomo potrošili 100 odstotkov proračuna, 905 milijard. Zdaj se je nekdo pač odločil, da nas bo zapustil, ampak takšno je pač življenje. Ampak porabiti moramo ves denar z vso prožnostjo, z vsem. Porabiti moramo ves denar torej drugo leto bo zadnje leto zaves za obdobje 2007 do 2013. Ta denar bi moral ostati v proračunu. To je predlog določenih evropskih poslancev in vem, da tudi komisar poskuša to doseči. Mislim, da lahko na tak način najdemo nekaj denarja. Države članice morajo sprejeti, da ne bodo vzele denarja nazaj, ampak da ga bodo pustile v proračunu. In še nekaj. Mislim, da boste morali predstaviti svoj predlog, kajti zgodaj naslednje leto bo prvi predlog večletnega finančnega okvira predstavljen strani komisije. Predstaviti morate svoj predlog glede prihodnosti ITRA zato da bomo lahko mi, poslanci, ocenili potrebne zneske, da bomo lahko ocenili časovnico in tako naprej. Ampak v vsakem primeru upam, da bomo lahko ocenili torej ta projekt. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod komisar, izmenjava mnen z vami je konec. Najlepša hvala. Zdaj, ko smo vas enkrat dobili sem, se že veselimo vaših naslednjih obiskov. Poskusili bomo ta projekt spremljati še naprej. Lepo bi bilo obiskati to lokacijo. Mi bomo pazili na to, da se bodo, boste držali vsaj nekaj od podanih obljub. Hvala lepa še enkrat in želim vam lep poletni odmor. Hvala lepa. Tudi jaz vam želim lep poletni odmor. Jaz eh, odpravljam se namreč v Nemčijo, prevzel pa bo vse skupaj gospod Sarvama. Želim vam uspešno nadaljevanje seje. Okay, so please, uh... Prav, kolegice in kolegi, predlagam, da nadaljujemo. Začeli, oziroma nadaljevali bomo z 15. točko, razrešnica za leto 2014, ugrajeni računalniški sistemi Artemis. Poročevalec je gospod Marinesko, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Govoril bom tako za Artemis kot za Enjak govorimo namreč o isti stvari. Kakor veste, kakor veste, Artemis in Enijak uradno ne obstajata več, združila sta se, zdaj imamo nov skupni podjem Excel z novo uredbo in to bomo ocenili pri drugih skupnih podjemih, kar zadeva vsega potrošnjo sredstev iz okvirnega programa številka 7. V zadnjih štirih letih sta Artemis in Enjak od računskega sodišča dobila kvalificirano mnenje na osnovi mnenja, da sodišče ni ustrezno moglo oceniti stopnje napake kar zadeva uredbo teh dveh skupnih podjemov, je bila stopnja napake izračunala na osnovi nacionalnih pravil. Nacionalna pravila se razlikujejo. Zato je sodišče reklo, da povprečje ni mogoče izračunati. Zato, ker se pravila v državi članici A razlikujejo od države članice B, nekaj je dovoljeno v prvi državi članici, v drugi pa ne in tako naprej. Poprečje torej ni bilo mogoče izračunati, zato ker se pač izračuni izvajajo različno. To je bilo torej, zakaj je bilo kvalificirano mnenje podano. Zato sem predlagal, da predložimo razrešnico. Medtem pa sem tako Excel kot računsko sodišče prosil, da nacionalne organe prosijo, da uradno pošljajo dokumente, s katerimi bodo dokazali stopnjo napake, zato da se bo videlo, kako so do teh izračunov prišli. Od Excela smo dobili večino teh dokumentov. 85-90 odstotkov držav članic, ki so sodelovali v teh skupnih podjetjih, je poslalo dokumente, zato ker se države članice pač ne sodelujejo pri tem. Zdaj imamo dokumente, ki dokazujejo, da so bile stopnje napak izračunane tako, kot je treba, na osnovi nacionalnih pravil, ki seveda temelijo na uredbi, torej vse skupaj zakonito Zdaj pa mislim, da smo v situaciji, ko lahko podamo razrešnico, zato mislim, da lahko rešimo, da je vprašanje naslednje razrešnice rešeno. Hvala. Hvala, gospod Marinisku. Zdaj pa ima besedo še eden poročevalcev v senci. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod poročevalec. Strinjam se z vami. Evropski parlament se je odločil, da preložimo razrešnico za Enjak in Artemis. In povedati moram, da ni bilo pretiranih posledic na skupno podjetje Excel. Veliko ukrepov smo omenili v odboru. Šlo je za različne pristope in postopke finančnih organov. Nacionalni finančni organi so pozitivno reagirali na zahteve Excela in podali so obrazložitve. Vesel sem, da bomo poskrbeli, da se bo vsega, spoštoval program obzorje 2020, zato da se problemi ne bodo ponavljali. Prav tako se veselimo, da je prišlo do dogovora med računskim sodiščem in podjetjem. Konec junija je svet Excel sprejel ta dogovor, to pozdravljam in upam, da bo tudi parlament podal razrešnico. Hvala. Thank you. Thank you. Najlepša hvala. Bi se želeli takoj odzvati? Mislim, da sva s poročevalcem v senci zelo dobro sodelovala v tem smislu in lepo se zahvaljujem za to. Še kakšna druga pripomba, sicer pa komisija. Izvolite, če želite podati kakšen komentar. It's not obliged, it's not necessary. Ni pa to nujno. Sem komisije generalnega drgata Connect. Smo tista direktiva, ki predstavlja umestnik med Enjakom in Excelom zdaj. Veseli me, da je bilo to delo opravljeno. izboljšali smo nadzor več kot 20 odstotkov držav članic. Deluje skladno s postopkom, tako kot se je želela komisija in veseli me, da smo prišli do tako pozitivnih rezultatov. No Ker nišče več nima dodatnih komentarjev, bomo zaključili s to točko. In nadaljevali s točko 17 gre za razrešnico za leto 2014, splošni proračun EU svet in Evropski svet. In pričakujemo gospoda Črneckega, ki bi moral biti tik malo z nami. I'm extremely sorry for this delay. Opravičujem se za to zamudo. Vendar je bila razprava s komisarjem Kanjetejem bistveno krajša, kot smo pričakovali. Tako, da imamo zdaj nekoliko drugačno časovnico. Vendar pa bo gospod Črnicki vsega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 Okay, let's move on um, with the um, with the council. Dobro, nadaljujemo z razrešnico za svet. Poročevalec, gospod Črnecki, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Žal mi je, ampak dobil sem informacije, da bomo začeli s to točko ob 11. Sem pa že tam. Gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Žal se moramo še vedno si soočati s situacijo pomankljivega sodelovanja med svetom in Evropskim svetom, kar zadeva razrešnico in postopek razrešnice. V mnenju, ki je zadevalo razrešnico aprila smo govorili o podmernem uporabljanju sredstev in pa o obveznostih. Zaveze vedno več, svet pa moči. Poleg tega naj bi svet Evropskemu parlamentu posredoval letno poročilo. Svetu ne moremo odobriti razrešnice, glede na to, da ne poznamo njihovih dejanskih dejavnosti. Kar naprej pozivamo tudi k oblikovanju poročila napredku glede izvajanja projektov ter poročilo o porazdelitvi stroškov. Prosili smo za informacije glede gradnje, pa nismo dobili nobenih informacij, vsaj ne pravočasno. prav tako ni jasno, kako je s predvidenim učinkom na proračun sveta. Poleg tega svet predvideva sprejetje kodeksa ravnanja. Ne vemo, kako je s tem. Le na tri vprašanja od skoraj 30 ki jih je odbor za proračunski nadzor naslovil na svet, so dobila odgovor. To pomeni, da nam svet še naprej ne daje odgovoru na naše vprašanja. Delo sveta bi morali pročevati na enak način kot delo drugih institucij, vendar to ni mogoče. Če naj situacijo na hitro povzamem, se vsako leto soočamo z isto situacijo in naš odziv mora biti temu primerno enak. Najlepša hvala za vašo pozornost. Dobro, pa še poročevalec v senci, gospod Cakovski. Skvelo spravu, ktero pri... Ah, hvala lepa gospodu Črneckemu za odlično poročilo, ki ga je pripravil zelo dobro. Je strnil našo kritiko v zvezi z Evropskim svetom in svetom. Strinjam se s tem, kar je bilo tukaj povedano. Strinjam se tudi eh, z odločitvijo, da se svetu ne da razrešnica za leto 2014. Od aprila eh, ko se razrešnica ni dodelila, se nič ni eh, spremenilo in svet očitno ne jemlje resno priporočil parlamenta. Največji problem je neobstoječe sodelovanje z Evropskim parlamentom, ki lahko da razrešnico. Svet je povsem nepregleden, netransparenten, dela se kot vsega, nima nobene odgovornosti do evropskega državljana. Po brexitu in po vsem tem, kar se sedaj dogaja v Evropski uniji, bi svet moral biti tisti, ki je najbolj transparenten v Evropski uniji. E, ta situacija e, se vleče že nekaj let. Govoriti moramo o reformi in ne zgolj eh, v zvezi z novim predsedstvom, temveč tudi v kontekstu dogodkov v Veliki Britaniji v zadnjem času. E, ta odbor bi jeseni rad organiziral delavnico o razrešnici svetu in upam, da bomo skupaj e, s svetom našli dobro rešitev, ki bo e, povečala transparenco pri svetu. Zlasti evropske institucije, ki o sebi pravijo, da so najbolj pregledne in transparentne in mnoge dejansko so, se morajo izogibati eh, slabemu vtisu, ki nastaja v javnosti. Torej, skrbeti morajo, da eh, ne bodo na slabem glasu zaradi nedodelitve razrešnice in zaradi tega potrebujemo intenziven dialog s svetom. Madame Ayala, prosim. Gospa Ayala, izvolite. Najlepša hvala. Zelo dobro bi se mi zdelo, da bi ta odbor poskušal obnoviti dialog s svetom. Tako da bi se pripravili na prvo fazo razrešnice v tem letu. Sporočevalcem v senci sva se sestala s predstavniki sveta, zato da bi jim predstavila naše izkušnje in zgodovinsko situacijo pri tovrstnem delu in da bi jim priporočila, da spremenijo način delovanja. Takrat sem pozitivno interpretirala nekatere od njihovih izjav. Predsednik oziroma predsednica našega odbora je dejala, da obstaja tudi nekaj manevrskega prostora v času nizozemskega predsedovanja. Med našim sestankom so predstavniki sveta predstavili predvsem neposredno pozitivno zamisel. upoštevali smo vprašanja, ki smo imeli za njih v preteklosti. Čeprav nismo dobili konkretnega odgovora v smislu razrešnice, vedno zastavljamo iste vprašanja in dobivamo iste odgovore, kot je dejal poročevalec v senci. Ne vem, kakšne so bile okoliščine, ampak verjetno si lahko zamislimo možnost, da bi nam odgovorili na vprašanja. Morda niti ne nujno v oskem okviru razrešnice, ampak v pripravljalni fazi pred razrešnico. No, mi bi lahko poslali seznam vprašanj, ki so pomembna za nas kot odbor za proračunski nadzor. Potem pa bi lahko odgovorili. In to bi lahko storili znotraj vprašanja običajnega dialoga med parlamentom in svetom. Vprašanja so bili sicer pripravljeni preučiti, oziroma bi morali biti pripravljeni preučiti, potem pa bi lahko poročevalec in poročevalec v senci uporabila odgovore na ta vprašanja. Ne moremo pa jih siliti v to. lahko bi nadoknadili nekaj izgubljenega časa in ugotovili, ali je mogoče te odgovore tudi uporabiti. Takrat, ko smo se srečali, so bile stvari v redu, s kolegom smo se srečali s predstavniki sveta, takrat sva to razlagala tudi na določen način in sicer, da naj bi vsega, obstajalo nekaj manevrskega prostora pri dialogu. Srečala sva se seveda z institucionalno platjo sveta, torej s predstavniki sveta kot institucije in ne predstavniki predsedstva svetu. Upam, da bo novo predsedstvo vsega imelo manj zgodovinske prtljage in izpeljalo te zamisli. Upam, da bo svet lahko odprl vrata tudi nam, če bi lahko obenem odgovorili tudi naša zastavljena vprašanja, bo mogoče ta vprašanja tudi uporabiti. Ne vem, ali bi nas lahko obiskal generali sekretariat ali ne, no, če bi lahko pravili vsaj s tem preliminarnim delom, s tem povpraševanjem in pridobili informacije, ki potrebujemo, potem bi lahko svet verjetno tudi upošteval naše zahteve, da se zgodovi prisotnost generalnega sekretarja in tako dalje. Seveda imamo svoje pravice, tudi da pridobimo več informacij. Bistveno je torej, da obnovimo dialog s svetom in skušamo izboljšati to sodelovanje. Znašli smo se v situaciji, ki je vodila v velike frustracije, svet nas ignorira, nič se ne zgodi in že državljani lahko vidijo, da stvari ne potekajo na korekten način. Tako bi lahko to storili, če kolega taka rešitev zanima, bi morda res lahko vstopili v to smer. V drugem delu razrešnice bi bilo torej mogoče zboljšati, kako stvari stojijo. Najlepša hvala za to konstruktivno in poglobljeno intervencijo. Like really... Mogoče bi se lahko odzval še svet. bilo bi koristno, da prislušam tudi vam. Ne, niste pripravljeni na to. No, v tem primeru se bom sam oglasil, se uvrstil na seznam govornikov. Časovnica za poročilo AFK, vrhovstva, tako gre za prilagoditev trenutnega delovanja institucije Evropske unije, se je premaknila, obravnavali naj bi to mnenje že prej in predvidevamo, da bomo to obravnavali na plenarnem zasedanju že oktobra. To pomeni, da bom v imenu tega odbora poročevalec za to mnenje. In že zdaj se lahko veselite tega, da bomo obravnavali to na sestanku, verjetno že 5. septembra. Budite pripravljeni posredoval bom mnenje, potem se bomo sklicevali na sedmi člen in to na ustrezen način obravnavali. Veselim se že vaših prispevkov, verjetno bo rok za vložitev predlogov sprememb 13. september. Bi želel poročevalec še kaj povedati, zaključiti s to razpravo? Hvala, predsedujoči. Popolnoma se strinjam s kolegom Stomašem Zdehovskim, mojim kolegom. Prav tako podpiram zamisel o konstruktivnem dialogu, kot to predlaga gospa Ana Sender. Morda bi lahko predstavnikom. Evropskega sveta ponudili irsko kavico, tako da bomo bolj uspešni pri tem konstruktivnem dialogu. Hvala. Ali pa britanski čaj ali pa polsko vodko. No, to so različni predlogi. S temi besedami zaključujemo z obravnavo te točke. Do pol dvanajstih bomo prekinili sestanek, saj se moramo držati časovnice in dnevnega reda. Takrat naj bi se zbrali v tej dvorani. Ko bomo obravnavali študijo na temo, kako EU in države članice upravljajo preglednost podatkov in dostop do sredstva EU. Ponovno se bomo zbrali torej ob pol dvanajstih in obravnavali zadnjo točko na tem odboru pred študijo poletnimi počitnicami. Hvala.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

Bueno.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

Welcome everyone to the continuation of Lepo pozdravljeni, nadaljujemo s sestankom odbora. In sicer zadnjo točko na današnjem dnevnem redu in tudi zadnjo točko obravnave pred poletnimi počitnicami gre za študijo, citiram, o tem, kako Evropska unija in države članice upravljajo s preglednostjo podatkov in dostopom do sredstev EU poročevalec je bil v tem primeru Marko Vali, EFDD. Imate besedo, izvolite. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, za te uvodne besede. Mislim, da je ta študija zelo pomembna. Vsi dobro poznate, kako se zauzemam za popolno preglednost skladov in pa študijo uporabe sredstev Evropske unije in preglednost obstaja. Gre torej za preglednost davkoplačevalcev, ki uplačujejo sredstva v proračun Evropske unije, ki ga imamo in zato potrebujemo tudi pregled najbolj zmogljivih instrumentov za boje proti korupciji. Tehnologija, ki jo imamo na razpolago, nam pri tem pomaga. In gibanje, ki mu pripadam, je odraslo v času internetne ere. Potrebujemo bolj ustrezno politiko in tudi zunanji nadzor, kar je bistvenega pomena tudi v smislu ustreznega izvajanja politike. Na ta način bomo lahko nadzorovali tudi upravljanje stroški ko pride do takih objav, poskrbeli bomo tudi za to, da se bodo izpolnjevale zaveze in da se bodo izvajale ustrezne storitve. Čeprav razumemo, kako se sredstva porabljajo in katerim rezultatom vodijo, potem je to gotovo zelo pomembno. Komisija oblikuje poročune na osnovi uspešnosti in rezultatov, vendar kako vemo, kakšni so rezultati, ukrepov, ki jih financiramo. Gospodarska kriza je zarezala tudi v človeške in finančne vire v državah članicah Evropske unije in zato moramo prioritetno zagotoviti, da se javna sredstva uporabljajo na optimalen način v korist državljanov EU in podjetij. To zahteva večjo transparentnost Evropske unije, tako da se ukrepi tudi odgovornost upravnih služb v razmerju do širše javnosti. To je samo omenjeno tudi pri izvajanju naših političnih mandatov. Nadzor nad sredstvi in nad razpolaganjem sredstvi bi lahko vodil tudi v obnovitev zaupanja med državljani in institucijami EU. Načelo preglednosti bi morali uporabljati tudi v primeru javne uprave. In to je nekaj, česar se gotovo želijo tudi državljani. Na ta način bomo v politiko v večji meri vključili državljane in tako bo lažje ugotoviti tudi, ali so naše prioritete ustrezno zastavljene. Državljani pa bodo razumeli bolje tudi odločitve javne uprave. Tako se bo ukrepilo zaupanje med njimi in institucijami. Ta odnos mora biti odnos, znotraj katerega se odločitve sprejemajo na nepristranski in transparentni način. Državljani morajo biti vključeni v proces in bolje, ko bodo poznali delo svoje vlade, bolje bo vlada delovala. Lahko si vzamemo kot primer združen države. Od uvedbe akta o prostem pretoku informacij spoštujejo to načelo. Vsakdo ima lahko dostop do informacij kogarkoli, ki opravlja javno funkcijo v upravi. Pri tem se seveda upošteva nekatera načela zasebnosti. Študija kaže na to, da je še vedno mogoče doseči nekaj napredka, če si želimo učinkovit sistem dostopanja do podatkov. V letih 2016-2015 je Evropa zastavila ambiciozne cilje in sicer naj bi do leta 2015 zagotovili, da bo vsaj 60 odstotkov državljanov imelo dostop, 80 odstotkov podjetij naj bi imelo dostop do javnih služb, s čimer bi se povečala tudi učinkovitost uprave. V smislu javnih naročil, ki je pogosto podvršeno korupcije, je to bistvenega pomena. Tu je preglednost še kako pomembna, prav tako pomembna pri krepitvi konkurenčnosti med gospodarskimi subjekti na notranjem trgu in pomembno je tudi sodelovanje s tretjimi državami. Lahko povem, da rezultati niso taki, kot bi si jih želeli. S temi besedami pa prepuščam besedo tudi strokovnjakoma in se ima zahvaljujem za besedo, ki, za delo, ki ste ga upravili. Hvala. Hvala, gospod Vali. Zdaj bo se dobila besedo. naša obiskovalca, ki sta pripravila to študijo. Z nami je doktor Jorge Nunes Ferrer, pa tudi Katarina Erhard. Najlepša hvala, na hitro bomo predstavili to študijo v sodelovanju s med našo institucijo in London School of Economics. Sam sem bil odgovoren za nekatere vidike oblikovanja tega dokumenta. Najprej si bomo ogledali kontekst. Študija obravnava vprašanje preglednosti. Vsi vemo, kaj to je. Obstajajo različne vrste preglednosti. Najprej, kako pridobivati sredstva, potem, kako sredstva porabljati in tukaj se gotovo zvedeti nekaj več o tem, kako se ta sredstva uporabljajo. Ne gre več toliko le za korupcijo in nadzor, ampak gre tudi za to, da lahko ljudje iz različnih krajev in regij dobijo v pogled v dobro prakso. Ne gre torej le za to, ali se denar dobro in ustrezno uporablja, ampak je treba ugotavljati tudi, kdo je uspešen, kdo dobro uporablja sredstva in kje se nahajajo. Ne gre torej le za preglednost v tradicionalnem smislu, to je uporabno za celo kupico stvari. V okviru glavne strategije smo v dokumentu najprej preučili pravne zahteve, določbe, v kolikšni meri se spoštujejo in kako in če so dovolj razumljive. To je zelo pomembno pri preglednosti. Ni dovolj, da so stvari uradno pregledne, ampak da so tudi praktično pregledne. Preglednost se lahko uradno zagotovljena, ampak določbe obenem niso dovolj razumljive, potem pa se skupaj ni uporabno. V študiji se nismo ogledovali le sredstev iz večletnega finančnega okvira, skupnega proračuna, ampak smo se ogledovali tudi EDF. To pa nam je povzročalo nekaj težav. V Franciji smo izpeljali eno od študij primerov. Francija ima nekatera prekomorska območja, zato je bilo to relevantno. In tukaj smo morali prevzeti tudi drugačen pristop, ki ga bom opisal pri tej točki. Najprej bomo začeli z drugimi skladi poleg eh, razvojnih skladov, potem pa bom sam predstavil še EDF. Katarina. Najlepša hvala. Oh, Lepo vas pozdravljam. Najprej bom predstavila hiter pregled tega, kar smo opravili v tej študiji, katero metodologijo smo uporabili, zato da bi izvedeli več o študiji preglednosti podatkov in dostopnosti do podatkov. Začeli smo z raziskavami različnih skladov, skladov, ki so deljeni skladi, neposredni skladi, pa tudi EDF. Ogledali smo si tudi že izpeljane raziskave Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Ogledali smo si tudi pobudo o transparentnosti Evropske komisije, potem smo upravili pravno analizo glede relevantne primarne in sekundarne uh, zakonodaje, Mišel Fink, naš pravni strokovnjak iz London School of Economics je to upravil, potem smo pravili šest študij primerov v regijah, ki jih vidite na zemljevidu, gre za države, Polska, Finska, potem Nemčija, Baden-Württemberg, potem Belgija, Valonija, Francija, Auvergne, Ronalp in pa Italija, Lombardija. Potem, ko smo zbrali vse te podatke, pa smo na koncu opravili še horizontalno primerjalno analizo po posamičnih državah in po različnih skladih. Pri tem smo imeli tri cilje. Prvič, ugotoviti, v kolikšni meri se pravne določbe spoštujejo. Drugič, nas je zanimalo, kateri organi naredijo več, kot je od njih zahtevano. In tretjič, nas je zanimalo, kateri dejavniki pozitivno ali negativno vplivajo na zagotavljanje preglednosti podatkov in dostopa do podatkov. Zdaj pa še drugi del metodologije. Um, um, Preden smo začeli, smo morali izbrati ustrezno terminologijo, razumeti, kaj pomeni dostopnost, kaj pomeni preglednost. In kot pravi 15. člen pogodbe delovanja Evropske unije, morajo institucije sodelovati na čim bolj odprt način, obenem pa se implicira tudi, morajo državljani vedeti, odkje prihajajo sredstva in v katere namene se jih uporablja. To pomeni, da morajo biti podatki v teh skladih dostopni. Državljani morajo imeti možnost, da te informacije na enostaven način hitro pridobijo. Potem obstajajo določene zahteve, format, da so teke PDF ali Excel. Potem mora biti vse na voljo tudi v ustreznih jezikovnih različicah Evropske unije. Potem pa mora biti te informacije tudi transparentne, pregledne, kar pomeni, da so vidne in razumljive. Obenem pa tudi tukaj veljajo nekatere zahteve, ki morajo biti upoštevane. Naprimer, ime upravičenca, potem celotni izdatki, namen ukrepa in tako dalje. Obstaja tudi zahteva objave seznama upravičencev, ki mora biti dostopen in pregleden. V študiji imamo tudi tabele za pregled po različnih skladih, kjer se je mogoče ogledati tudi kakšne specifične zahteve za pregled koriščenje sredstev iz teh skladov. Zdaj pa še omenjena pregledna tabela. No, najprej si bomo ogledali ugotovitve. Najprej skupno upravljene skladi. 80 odstotkov evropskega proračuna je v skupni upravi. Ogledali smo si regionalni sklad potem Evropski socialni sklad, sklad za razvoj podeželja, potem tudi sklad za ribištvo in sklad za kmetijska jamstva. Nismo se ogledali kohezijskega sklada, ker ni bil relevanten za preučevanje regije. V ugotovitvah smo prišli do sklepov, da se večinoma spoštuje zahteve, vendar pa različne stopne skladnosti lahko ovirajo spoštovanje teh določb. Predstavili bomo tudi najboljše prakse, vendar pa mislim, da običajni državljani včasih težko razumejo, kaj vse skupaj pomeni. Prišmo, prišli smo tudi do ene zanimive ugotovitve, vezane na decentralizacijo. Kar nekaj nestrinjanja je bilo med osebami, ki smo jih izpraševali. Nekateri menijo, da decentralizacija še poglablja preglednost in dostopnost do upravljanja sredstvi, drugi pa imajo popolnoma nasprotno stališče, ki pravijo, da decentralizacija vnaša še večjo zmedo. Pa še zadnja ugotovitev v primeru deljenega upravljanja smo ugotovili, da je bistvenega pomena izboljšanje komunikacije, ko gre za boljšo preglednost in dostopnost. To je mogoče izvesti v smislu medijev državnih omrežij in tako dalje. Zdaj pa še ta pregledna tabela. Naj razložim ključ, kjer imamo križec, gre za zahtevo, ki ni izpolnjena. Lahko gre za kakšno večjo ali manjšo zahtevo. No, pri enem križcu gre za manjšo zahtevo, pri dveh križci gre za bolj resno zahtevo ali za dve zahtevi, kjer je črtica, nekatere informacije niso na voljo kjer pa ne moremo opredeliti kategorije, to pomeni, da ni bilo uporabe konkretnega sklada v konkretni regiji. Preglednica kaže, da se prestojni organi trudijo poskrbeti za upoštevanje zahtev in pa za objavo preglednih seznamov upravičencev. Imajo pa države v tistih primerih, kjer je omejena skladnost. Če si želite konkretno ogledati skladnost, podrobnosti si lahko gledate tudi prilogo študije. V splošnem gledanju smo ugotovili, da za EMFF, za sklad za ribištvo, obstaja najnižja stopnja skladnosti, tam manjka največ upoštevanja zahtev po posameznih državah članicah. Italija in Finska delujeta precej skladno, splošna slika je torej dobra. Prav tako poznamo v vsake države članici določene primere, kjer delujejo še nad standardi, torej nad zahtevami. Nemčija, na primer, objavlja na kateri spletne strani, ki m, mm, na to navajajo dodatne informacije glede porabe sredstev in upravičencov, potem je mogoče videti drugo, drugo tudi točno, kje se porabljajo skladi, na finskem pa se informacije posodabljajo vsak dan česar pa ni mogoče početi v nekaterih drugih eh, državah članicah, zaradi tega, ker se zahteve ne posodabljajo. V Italiji pa smo prišli tudi do zelo zanimive ugotovitve. Presovni organi dajo na voljo tudi fiskalni kodeks upravičencov. Tako je na voljo veliko več podatkov, kot jih je mogoče dejansko analizirati. Nadaljevali bomo z neposrednim upravljanjem. Tega nismo na dolgo in široko preučevali, večinoma vsi to že dobro poznate. Seveda smo se ogledali tiste sklade, s katerimi upravljajo agencije Evropske unije in eh, institucije Evropske unije. Leta 2007 je bil vzpostavljen tudi sistem finančne transparentnosti, gre za podatkovno bazo, po kateri je mogoče iskati vse podatke, ki so zbrani na enem mestu. To je zelo dobra inovacija. Ta sistem je zelo dostopen, vendar pa menimo, da bi ga bilo mogoče še izboljšati. Hiter pregled, takole to zgleda. Predvsej enostavno je potem iskati, je pa dobro seveda, če veste, katera generalna direkcija ima na razpolago določena sredstva, tako da že potrebujete nekaj predhodnega znanja za to, da veste, kje iskati. In glede na to, da nimamo opisov projektov, državljani ne morejo vedno razumeti, zakaj se sredstva dejansko uporabljajo. Potem pa še posredno upravljanje sredstvi. Seveda gre za vrsto upravljanja, kjer lahko tretjim stranim podelimo določene pristojnosti za upravljanje z sredstvi Evropske unije. Ogledali smo si naprimer tretje države, ki dobijo nekatere pristojnosti za razpolaganje sredstvi v kontekstu širitve, potem tudi mednarodne organizacije, veliko v namen spodbojanja raziskav ali pa izvajanja humanitarne pomoči. Potem pa smo si nakratko gledali tudi Evropsko investicijsko banko in pa Evropski investicijski sklad. Seveda pa so to posebni primeri, razmišljali smo tudi o finančnih instrumentih in mehanizmih finančnih instrumentov na drugačen način kot v primeru nepovratnih sredstev ali subvencij, seveda. V teh primerih obstaja tudi zahteva, da se informacije upravičencev objavijo ali na relevantni spletni strani Evropskega organa ali pa partnerske institucije ali agencije in ugotovili smo, da ni vedno enostavno najti teh spletnih strani. Če si ogledamo situacijo s tretjimi državami, smo najprej ogledali inštitut za predpresobno pomoč. Informacije nisi bilo vedno v celoti dostopne in eh, pregledne za Makedonijo in za Turčjo smo naprimer našli veliko informacij, manj pa za Srbijo in Albanijo. V primeru mednarodnih organizacij Europe Aid na spletni strani daje zelo dober pregled sredstev, ki se jih dodeljuje združenim narodom in svetovni banki in podrobnosti dosegajo raven posameznih pogodb, tako da ne vidite le, koliko sredstva dobijo, ampak lahko vidite tudi, kakšna je porazdelitev uporabe sredstva po posameznih pogodbah, ki jih sklepajo, vendar pa se to ne počne pri vseh institucijah in organizacijah. Potem pa še Evropski investicijski sklad, če si ogledate njihovo spletno stran, lahko najdete seznam finančnih posrednikov, ki sodelujejo pri upravljanju z finančnim instrumentom in uporabo sredstva, vendar pa ni informacij na osnovi končnih upravičencev, saj gre za tržno občutljive podatke in to ni mogoče. To je torej le pregled. Potem so tukaj navedeni še nekateri dodatni eh, skladi. V namen ponazoritve bom predstavila tudi porazdelitev financiranja za deset najpomembnejših mednarodnih organizacij. To so zadnji podatki, ki smo jih imeli na voljo. Hiter pregled. Zdaj pa predajam besedo Horheju, tako da bo lahko povedal nekaj več o Evropskem razvojnem skladu. No, tudi jaz bom hitro preletel vse. Eh, najprej eh, nekaj eh, IDF. Eh, e eh, to je pravzaprav zelo kompleksno področje, ker je zunaj eh, evropskega proračuna in zaradi tega tu veljajo tudi nekoliko drugačna pravila. Tu je tudi ta posebnost, da je zelo veliko financiranja Eh, namenjenega eh, podpore proračuna. To pač ni tako kot pri strukturnih skladih, eh, ki financirajo projekte. Ne, to se daje vladam in s tem je tudi situacija posem drugačna. Druga stvar je, da smo si ogledali tri primere, Nigerijo, Haiti in Vanuatu. Zakaj? Tu gre za posem drugačne države na treh različnih delih sveta, v Pacifiku, Afriki in eh, v Karibih. V primeru Nigerije lahko rečemo, da gre za zelo kompleksen primer in IDF e eh, je pač tu treba eh, ločeno gledati torej mi si ogledujemo tu eh, zelo veliko držav, ki imajo povsem eh, drugačno eh, drugačen način upravljanja kot evropske države. 36 federativnih držav ima Nigerija in ko sem Eh, jih kontaktiral, sem najprej dobil pisni odgovor, potem sem jih poklical, eh, da dobim osebni občutek, eh, kako stvari delujejo v Nigeriji. Dejstvo je, da skoraj da ni mogoče priti do lokalne ravni, saj je toliko različnih uprav, 36 zvezdnih uprav. To pomeni, da se tu soočamo vedno z velikim izzivom dal bi tudi eh, zelo kratek eh, pregled na tem, kaj to pomeni za nas. Eh, ena stvar, ki so jo vsi povdarili, je, da zahvaljujoč podpori Evropske unije, pa zahvaljujoč financiranju lokalnih skupin, nevladnih skupin, se je eh, raven preglednosti v državi izboljšala. Eh, to je seveda tudi posledica pritiska eh, iz Evropske unije. To seveda ne pomeni, da je Evropska unija odpravila probleme, kot je naprimer korupcija v Nigeriji ali kaj takega, vendar to ima kljub samo pozitivni učinek in ljudje, ki delajo tam, so dobili občutek, da prihaja do nekega vpliva in to je pozitivno. E, torej, če se ogledamo seveda e, informacije o skladu, torej e, e, težko je najti pravzaprav e, informacije o razvojnem skladu in e, mnogi projekti pravzaprav manjkajo, e, mnogi se e, urejajo e, posredno, zaradi tega, ker mi pač dajemo proračunsko eh, podporo. Treba je tudi povedati, da tu v teh državah eh, tudi eh, vzpostavljamo določene zmogljivosti. Tega ne počnemo posod, vendar v teh treh državah to počnemo in dejstvo je, da pač njihovih standardov ne moremo primerjati z državami članicami Evropske unije in razvojna pomoč se eh, seveda ne eh, obravnava posod eh, na isti način z istimi pričakovanji. Torej, prišlo je do napredka pri preglednosti in tudi deležniki želijo vedeti, kako priti do finančnih sredstev in kako pač delati na tem področju. Tu gre seveda tudi za vprašanje lokalne zmogljivosti in ljudje morajo tudi razumeti, pravzaprav, kaj počne Evropska unija. Eh, se pravi, preglednost operacij je seveda eh, zelo pomembna. To je pač eh, glavno sporočilo. Lažje bi bilo treba najti informacije, operativne informacije, ki se dajejo javnosti, bi morali biti bolj prepoznavne, bolj jasno predstavljene javnosti. Eh, z Evropsko investicijsko banko sem tudi pač govoril, kako, eh, ope, eh, kako delujejo. Oni delujejo samo v Nigeriji, ne v Haitiju, ne v Vanuatuju. Oni imajo pač los, lastne postopke za oceno, lastne pritožbene postopke zdi se jim, da ni toliko eh, težav, oni dajo pač posojila, ki jih je treba vračati. Eh, to pomeni, da so dosti bolj vključeni v izbiro eh, projektov, torej oni ne dajo nekih nepovratnih sredstev kot Evropska unija. In zaradi tega je njihove operacije lažje upravljati. E, in Katarina je pravzaprav tudi povedala, kakšne e, omejitve e, imamo pri iskanju informacij, naprimer pri skrbrških skladih v Srbiji ali pa nasplošno na Zahodnem Balkanu imamo zelo veliko operacij in to je kompleksno področje. Torej, EIB daje posojila, objavlja informacije, morda pa je problem eh, dostopa eh, do informacij v podatkovnih eh, bazah. Torej, podatke niso stalno dostopni online. Glede EDF razvojnega sklada pač velja, da ima poseben položaj in vsega. Eh, tu imamo zelo eh, različne deležnike in eh, vsak preglednost zaznava drugače. Za to študijo pravzaprav nismo prišli do nižjih ravni in težko je pač bilo dobiti pregled nad tako velikim skladom, kot je IDF. E Hvala lepa. Then we have just to finish. it's the other button. Um, um, torej, za eh, konec eh, želiva predstaviti še priporočila. Eh, to izhaja pravzaprav iz že povedanega. Javni organi bi morali uporabiti tehnološka sredstva, ki so jim na voljo, uporabiti morajo preproste jezik, zagotoviti morajo, da eh, so dokumenti eh, razumljivi, da niso preveč kompleksni. Eh, treba je tudi uporabiti določene instrumente za vizualizacijo, naprimer digitalne zemljevide in treba je zagotoviti kompatibilnost podatkovnih baz in vse je treba iskati ustrezno iskati po podatkih in bazah, eh, torej treba je seveda tudi zbrati podatke na enem eh, kraju. Eh, Nekatere države članice to že počnejo in temu zgledu moramo slediti. Eh, seveda imajo lahko podatkovne baze več različnih ravni, vendar dobro je, če vse na enem eh, kraju. Podatke je mogoče tudi agregirati, naprimer v Italiji to pomeni, da bi na ta način eh, znanstvena skupnost eh, dobila podatke in bi jih lahko uporabila naprimer za preučevanje zaposlenosti ljudi v MSP-jih in podobno. Eh, Eh, največji problem EDF je pravzaprav eh, administrativna zmogljivost posameznih eh, nacionalnih vlad. Težava je tudi pri komunikaciji informacij in naprimer sistem finančne preglednosti je seveda zelo dobra pobuda, treba jo pa izboljšati, naprimer z vključevanjem opisov projektov in podobno. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj odpiramo razpravo. Gospod Stekovski je prvi prosil za besedo. Ja, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej bi se eh, rad zahvalil avtorjem študije za odlično upravljeno delo, za odličen dokument. Dokument sem v zadnjih dneh eh, bral z velikim zanimanjem. Eh, mislim, da je ta tema zapostavljena na evropski ravni. Eh, tudi kolega Vali je to povedal na začetku svojega prispevka, pa tudi jaz bi rad dal svoj prispevek. Morda tudi mi zanemarjamo to temo. Eh, sedaj je, smo tik pred eh, poletnimi počitnicami in vidite, kako številčni smo tukaj v dvorani, vendar preglednost je za ELS ena izmed najpomembnejših tem v tem odboru. Jaz osebno prihajam iz Češke, eh, ki prejema tudi kar precejšna sredstva iz proračuna Evropske unije. sredstva iz eh, Evropske unije so eh, dosti krat eh, napak razumljena, vendar to ni posledica pomankanja preglednosti. Marsika ljudje napak razumejo, ker mi ne znamo komunicirati z ljudmi. Eh, na Češkem je dostekrat prihajalo do eh, zlorabe teh javnih sredstev, vendar problem je v tem, da nihče ne pove, kako so ta sredstva pomagala določenim regijam. Eh, dostekrat pozabljajo, da so določene regije sedaj dosegle neko blaginjo po dolgoletni revšini. Torej, ti primeri kažejo, da je državljanom težko razumeti eh, finančne pomoči Evropske unije. Treba je torej zagotoviti eh, povezavo med davkoplačevalci in evropskim proračunom. Eh, tudi osebno sem dosti krat iskal podatke o evropskem proračunu. in menim, da se kar dobro spoznam na računalništvo, eh, vendar težko mi je bilo najti podatke na spletnih straneh Evropske komisije. Ali jih sploh nisem našel ali pa eh, z veliko težavo. Ob preglednosti je torej treba zagotoviti tudi dober dostop do informacij. Evropski državljani nimajo zadostnega dostopa do informacij o evropskem proračunu. Na različnih spletnih straneh so eh, različne povezave in eh, tam se zelo hitro zgubimo. Mislim, da je zelo velik izziv, ne zgolj zaradi brexita, da eh, zagotovimo, da bo sistem kar se da enostaven. Deset let sem vodil podjetje. Eh, Evropska komisija tu postavlja zelo veliko zahtev in zelo veliko podjetij posreduje eh, te stike. Torej, treba je zagotoviti preglednost, dostopnost eh, informacij na spletnih straneh in Tako bi nam uspelo stvari urejati drugače. tu imamo različne eh, zahteve, naprimer 25 tisoč eh, evrov in eno podjetje, naprimer za posredovanje, zadrži 50 odstotkov teh sredstev zase. Eh, v naslednjih mesecih bo treba izboljšati komunikacijo z državljani. Ne, verjamem, da komisija ne bi poskušala tega urediti. Jaz želim pravzaprav pohvaliti komisijo za delo v zadnjih letih. Eh, vendar ni dovolj, da obešamo logotip Evropske unije. Lokalna uprava, eh, komunikacija in skladi vseh teh stvari ne bodo predstavljali pred volitvami. E, kot evropski poslanec sem bil na številnih eh, prireditvah, eh, ki so eh, bile financirane sredstvi Evropske unije. Kaj mislite? Kolikokrat so omenili Evropsko unijo in Evropske sklade? Torej, gospe in gospodje, če menite, da so jih omenili enkrat, potem dobite pet pik. Potem je vprašanje angleščine eh, kot uradni jezik Evropske unije po eh, Brexitu. Eh, konec koncev se moramo vprašati po vlogi tega jezika v komunikaciji. Dejansko se zelo veselim, da je ta tema Eh, pravzaprav prišla na dnevni red, čeprav je četrtek pred počitnicami. Eh, mislim, da se moramo stalno zavedati te teme in Prej smo omenjali preglednost Evropskega eh, sveta in Evropske komisije, vendar mi moramo zagotoviti tudi preglednost nad finančnimi sredstvi kolegice in kolegi, zahvaljujem se vam, da ste zdržali, da pač dajte svoj prispevek k obravnavi te teme in veselim se že razprave naše, eh, nadaljevanja naše razprave po počitnicah. Hvala lepa. Še kak komentar v tej fazi, gospod Celer? Eh, eh, hvala lepa, gospod eh, predsedojoči zahvaljujem se avtorjem študije, ki nam daje pregled v tej zmedi evropskih skladov in to je pravzaprav samo majhen izsek tega, kar se dejansko dogaja. Dosti krat slišim očitek, eh, da je, Evropska unija sicer eh, veliko počne, veliko dobrega, pa tega nihče ne opazi, če regionalni skladi eh, pomagajo pri gradnji, eh, če financirajo nek projekt. Si lokalni politiki prilastijo zasluge, ko pa je nekaj neuspešno, potem je kriva Evropska unija s svojimi kompliciranimi pravili če govorimo o poenostavljanju, bi morali tudi razmisliti o tem, ali ne bi bil potreben nekoliko bolj formaliziran nastop pri ponujanju eh, sredstev iz različnih skladov in tudi pri dostopu do teh različnih skladov. Vprašanje. Eh, v Nemčiji ste izbrali Eh, Baden-Württemberg. Eh, ob Bavarski je to najbolj eh, bogata zvezdna država, ki potrebuje najmanj strukturnih pomoči Evropske unije. Vsi ti skladi, ki jih op po uh, omenjate, uh, tu ne pridejo poštev. Če bi vzeli Mecklenburg fo pomanj, bi našli bistveno več primerov, kajti tam uh, dejansko še potrebujejo evropske pomoči in tam se uporabljajo uh, tudi sredstva iz opisanih skladov. To je ena opomba. Uh, druga. Uh, Ogledali ste si tudi evropsko razvojno politiko in to, kar financiramo tam, ker sem jaz tudi v eh, odboru za razvojno pomoč eh, Eh, lahko rečem, da sicer dajemo veliko eh, denarja, ne vemo pa, kaj se zgodi s tem denarjem. To ste tudi opisali, da ni preprosto dobiti informacije, zlasti, kadar eh, dajete proračunsko pomoč, makrofinančno pomoč, potem je stvar povsem nepregledna in dostikrat eh, gre denar v države, ki ste jih tudi vi opisali, eh, ki eh, se ne morejo ravno pohvaliti z dobrim upravljanjem. Predružujem se gospodu Stehovskemu, tu je še zelo veliko možnosti za izboljšave. To bi morali storiti, to kaže tudi vaša študija in sicer sedaj teče razprava, ali evropska sredstva uporabljamo učinkovito eh, tam, kjer je to potrebno in eh, ali dejansko dosegajo svoje cilje. Eh, vse to ni vedno jasno. Poleg tega pa mora biti tudi dostop uh, zagotovljen za državljane, preglednost mora biti eh, zagotovljena. Dosti krat krivijo pravzaprav Evropsko unijo za določene stvari, za katere sploh ni pristojna. To se dogaja eh, v primerjih, ko je odgovorna nacionalna ali regionalna zakonodaja. Eh, tam, ker nam je pa uspelo kaj doseči, si lovorike prisvojijo drugi. Hvala lepa. Dankeschön. Uh, Ines Ayala Sender. Hvala. Ines Ayala Sender, prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Zahvaljujem se za te popolne informacije. Eh, nisem še vsega natančno prebrala, to bom še storila, imam pa nekaj vprašanj, če sem to pravilno razumela. Eh, kohezijskega sklada niste obravnavali, ker regija, eh, ki ste jo obravnavali, tega ni imela. Poljska, Portugalska. Tam sem pač eh, jaz napisala poročilo in kohezijski sklad je tam dejaven, naprimer pri prometni infrastrukturi, varstvu okolja. Tako da sploh ne razumem, zakaj eh, si niste mogli ogledati kohezijskega sklada, ker se sploh ni pojavil, kolikor jaz vem, se ta vendarle pojavlja. Potem pa še eno vprašanje. Če je treba definirati Če je treba ocenjevati študije o dostopnosti in preglednosti, Ali ste? upoštevali eh, tudi število prebivalcev v regijah, ki ste jih izbrali. Ali ste pogledali, kakšna je porazdelitev in gostota prebivalstva v mestih, v, na podeželju? Ali ste eh, tudi pregledovali prisotnost eh, š, eh, različnih skladov, eh, višino izplačanih sredstev in tretjič. Vidim, da ste razmišljali tudi o strukturi države. Morda bi lahko tu povedali nekoliko več. Naprimer, eh, tako pri problemih kot eh, pri uspehih ste omenjali decentralizacijo. Se pravi, struktura države, federalni sistem, eh, centralistični sistem, ali ste to primerjali, ali ste primerjali uporabo sredstev v različnih tipih držav? to v končni fazi tudi vpliva na eh, preglednost in dostopnost, se pravi struktura države. Ena stvar me skrbi in tu tudi dobivamo če dalje več informacij, zaradi tega se moramo zamisliti, kakšna je tehnična podpora eh, v teh novih skladih v primerjavi z starejšimi skladi. Tehnična pomoč je ponavadi pomembna za črpanje sredstev in tu sta preglednost in dostopnost pomembna. Torej, najprej treba dati tehnično podporo za to, da stvari stečejo, da je mogoče upravljati stvarmi. To je pravzaprav srčika vsega. In mene zanima, ali ste tu lahko ugotovili kakšne težave, težave pri tehnični podpori ali pa jo dejansko uporabljate povsem uspešno. Potem še nekaj, kot rečeno, nisem imela dovolj časa, da bi si vse natančno ogledala. Še eno vprašanje. Torej, pri nekaterih sistemih ste ugotovili večjo preglednost. Isto velja tudi za dostopnost. E, torej, ali obstajajo sistemi, e, ki bi bili bolj učinkoviti, primerni? Ali so določeni sistemi na določenih lokacijah torej bolj uspešni od drugih? transparentnost, preglednost, ali ta tudi povečuje dostopnost, ali ste videli, kakšna je korelacija med tema in ali ste ugotavljali, kakšne so spodbude za izboljšanje preglednosti in dostopnosti, ali ste pregledovali primere najboljše prakse in ali ste eh, tudi ugotavljali, kje obstajajo kakšne spodbude za večjo dostopnost in preglednost. Hvala lepa. Gospod poročevalec, želite še kaj dodati? Eh, hvala lepa. Eh, imam tudi vprašanje. Eh, komisija je tudi tukaj. Na podlagi študije in dela v politični skupini bi rad vedel, ali je komisija pripravljena ponuditi neko programsko opremo, ki bi jo lahko uporabili na kraju samem, eh, socialni skladi, regionalni skladi bi potem to uporabljali. Tu bi imeli instrumente, ki bi merili rezultate eh, investicij iz teh skladov. Ali razmišljate o nekem instrumentu, ki bi tudi vizualno prikazal uporabo sredstev iz teh skladov, potem pa tudi javni razpisi? Ali obstaja tu kakšna pripravljenost, da ocenjujete ponudbe? Dosti krat, eh, naprimer, eh, se pri razpisih pojavljajo ponudbe z zelo nizkimi cenami in v Italiji eh, se dosti krat ugotavlja, da imajo tu prste vmes tudi eh, eh, kriminalni krogi. Eh, to se je ugotavljalo tudi pri upravljanju eh, domov za begunce. In rad bi tudi vedel, ali eh, želi komisija uvajati nekaj inovativne postopke za preglednost pri razvojni pomoči. Eh, mi smo videli, da so skladi za tretje države dokaj nepregledni. Eh, skoraj da ne dobivamo nobenih informacij in ne želimo, da bi evropejci dobili vtis, da gre tu za eh, goljufanje, da eh, Eh, ne želimo pravzaprav eh, osvetliti teh področji. Naprimer, pomislimo na dogovor s Turčijo in podobno. Eh, torej, tu bi morala komisija dati tudi neke odgovore glede preglednosti. Torej, poskušal bom zagotoviti spoštovanje predvidenega časa. Sedaj bom obema avtorjema študije dal štiri minute, da odgovorita na zastavljena vprašanja in komisija dobi dve minuti, da odgovori na vprašanja gospoda uh, Valija. Jaz bi, šel, uh, jaz bi lahko tudi podaljšal uh, nekoliko sestanek, ampak ne vem, kako je s tolmačenjem. I mean, just, uh, just... Ja, torej, poskušal bom odgovoriti na vsa vprašanja. Toliko različnih stvari ste omenjali. Slišali smo vprašanja o informacijah, ki se dajejo v regijah, o spremembah v regijah. Delal sem tudi v državah, eh, Izbira eh, programov eh, je težavna in raven preglednosti je odvisna od tega, kaj želijo ekipe v posamezni državi. Določene ekipe sploh niso hotele preglednosti. Nekateri so hoteli uh, objavljati informacije o regionalnem financiranju, drugi so bili proti, eni so hoteli za zelo pregleden sistem, drugi so bili proti. Sedaj imamo standarde, včasih pa tega ni bilo marsikaj je odvisno od same eh, ga načina, kako ponujajo informacije. Eh, torej, morajo biti smernice za objavljanje informacij in morajo biti tudi formulirane obveznosti, kako naj se objavljajo informacije. Na, mislim, da sem s tem odgovoril na številna vprašanja. Eh, torej, prejemniki Eh, regija, država eh, lahko izbirajo način objavljanja in to je problem. Zakaj smo izbrali prav te primere? Mi smo imeli določene specifikacije, eh, morali smo zagotoviti primerljivost s prejšnjimi študijami, nismo mogli izbirati regij. Vse je bilo pravzaprav zastavljeno že prej. Torej, mi nismo izbrali specifične regije. Omenjali ste eh, zvezdno eh, državo Mecklenburg-Vorpommern, da bi tam bila drugačna situacija. Vedno se da najti boljšo regijo. Eh, potem kohezijski sklad. Eh, mi imamo pač eh, izbrano regijo in ta morda nima kohezijskega sklada, vendar kohezijski sklad je posebne vrste. Tu imamo projekte na nacionalni ravni. Druge stvari, ki sem jih slišal, so bili bolj komentarji. Potem EDF, Evropski razvojni sklad. Tu gre seveda za vprašanje, kako obravnavati proračunsko podporo. Tu potrebujemo povsem drugačen pristop kot pri drugih. Tega ne moremo izvajati na isti način. Ne vem, mm, želiš morda še kaj dodati, česar jaz nisem omenil. Samo malo lahko dodam. Te regije so različne. Mi imamo določene vzorce za te študije in tu se vidi, koliko sredstev je kdo dobil, kdo je bil odgovoren. Tu so informacije o deležnikih, ki smo jih kontaktirali, eh, upravljavce, eh, prejemnike sredstev. Vse to si lahko gledate. Nimam dovolj časa, da bi to predstavila tukaj. Eh, torej, uporabili ste 3 minute in 59 sekund. Komisija. Prosim, da spoštujete dve minuti. Gospa Maris Nisen. In gospod Loket, prosim. Eh, hvala lepa za študijo, ki je bila za nas zelo zanimivo. Jaz lahko govorim samo o skladu za razvojno sodelovanje. mi uporabljamo eh, sistem OECD-ja za poročanje in eh, uporabljamo tudi mednarodno pobudo za preglednost, ki je bila tudi omenjena v študiji. Najbolj zanimivo za ta odbor je eh, mednarodna pobuda za preglednost, eko. Eh, EIB in tudi drugi eh, spoštujejo te standarde, eh, pa tudi eh, nekatere države članice. Na ta način so standardi primerljivi med institucijami in državami članicami in na ta način lahko dobimo pregled nad podatki. Enkrat mesečno notranji sistemi objavljajo informacije, objavljajo se zelo na drobne informacije. Eh, eh, informacije so na voljo v agregirani obliki, na projektni ravni, eh, strojno so berljivi in tu je mogoče videti, kaj delajo evropske institucije v določeni državi in kaj financirajo države članice in tudi druge informacije. Na ta način lahko vidimo, kje se financirajo projekti za to, da ne bi prišlo do podvajanja. Moja enota je pristojna tudi za skupno načrtovanje mi z državami članicami v večletnem finančnem obdobju načrtujemo skupaj. Na ta način pravzaprav eh, zagotavljamo eh, dopolnjevanje. Seveda sodelujemo tudi z drugimi mednarodnimi Eh, akteri eh, ne želimo samo objavljati podatkov, temveč jih želimo tudi uporabljati. In eh, v ta namen imamo mi tudi EU portal. In eh, podatke eh, dajemo na voljo eh, v bolj eh, uporabniku prijazni obliki in to lahko uporabljajo eh, upravljavci, pa tudi predstavniki civilne družbe. Ti lahko vidijo, kaj počnemo mi in tudi države članice. Mi podpiramo države članice pri objavljanju informacij in želimo, da bi dali čim več podatkov na članice voljo in ja, te eh, upravni odbor zagotavlja, da bodo to storili. Gospod Lokaj, želite še kaj dodati? Ja, povsem na hitro vem, da je malo časa. Tudi jaz eh, se eh, zahvaljujem v imenu našega direktorata za objavo te študije. Mi smo predstavni za strukturne sklade in druge mislim, da ta študija ni bila uh, slaba in uh, mi bomo opozorili uh, države članice na rezultate te študije, na pomankljivosti, ki jih lahko odpravijo. Uh, gospod uh, Vali uh, nas je opozoril na nekaj. Mi imamo dejansko nek instrument, ki omogoča državljanom uh, dostop do informacij o uh, financiranju in uh, načrtovanih uh, rezultatih. To je odprt podatkovni portal, ki smo ga uh, vzpostavili ob koncu prejšnjega leta. Rezultate uh, dobiva ta portal iz različnih programov in javni razpisi. Uh, mi smo sedaj zaključili uh, študijo o. Uh, Evropskem skladu za strukturne investicije in Eh, javnih razpisih. To vam lahko predstavimo septembra. In poleg tega imamo še pakt za integriteto. To smo vzpostavili eh, z eh, organizacijami civilne družbe, zlasti z Transparency International in tu pač dejansko različni skladi prevzemajo načela preglednosti, dostopnosti in mislim, eh, da vse to tudi dopolnjuje eh, rezultate te študije. Hvala lepa. Hvala lepa povsem na kratko. Ali lahko tudi jaz prosim še eh, za nekaj oziroma vprašam nekaj? Vi imate te križce in vsak križec predstavlja kriterij, ki ni bil spoštovan. Tu pa je nekaj zelo splošnega. Kako primerljivi so ti križci, ki jih imate pri teh državah? Skandinavija se vedno hvali s preglednostjo, vendar Finska eh, pri treh skladih od štirih ne zagotavlja preglednosti. Ali, to, eh, ali lahko te pomankljivosti primerjamo z drugimi stvarmi? Kako pravzaprav lahko tolmačimo te preglednice in kako lahko iz tega sklepamo na razlike v preglednosti med državami? Hvala lepa, kakor pravite, križci morda namigujejo na več primerljivosti, kot je dejansko obstaja. Predlagam, da si preberete analizo. To je zelo sintetična tabela. Nisem stotno zadovoljna z njo. V besedilu pa je več podrobnejših tabel in tam je navedeno, kakšne zahteve manjkajo. In v primeru finske so zadeve skoraj popolne, samo za malinkosti gre pri ENF. Velja za Nemčijo in Polsko, da so manjkale tri zadeve ali več. Tisto bi res lahko izboljšali, ampak pri vsem ostalem je združljivost nasploh dobra, še posebej kar zadeva ESF. Veliko koristnih podatkov smo dobili in to so dobri primeri, ki bi jim lahko sledili. Dobro, samo da vsi veste, nisem želel govoriti o specifični državi članici, ampak bolj o razumevanju tabele v splošnem. Hvala lepa, v podrobnosti se bomo spustili, če bo koga to zanimalo. Zdaj pa še na koncu poročevalec gospod Vali. Nič. Odlično. Hvala lepa za študijo, hvala gospod poročevalec in uh, točka razno. Nič ni pod točko razno, zato vam vsem želim prijeten poletni odmor. Vidimo se septembra. 5. septembra v ponedeljek ob 3 imamo prvo zasedanje jeseni. Hvala.